kolegi, dragi gostje, spoštovane gospe in gospodje. Pred 26 leti je Janez Pavel II. spregovoril pred Evropskim parlamentom. Njegov govor je bil mejnik k pacu železne zavese in k začetku ponovne združitve Evrope. Danes boste spregovorili vi papež Frančišek pred Evropskim parlamentom, v katerem so poslanci, ki predstavljajo več kot 500 milijonov ljudi iz 28 držav. Poslanci tega parlamenta odražajo raznolikost Evrope. V preteklih šestih letih je Evropa doživela dramatično krizo brez primere. Ta kriza ima težke posledice. Zlasti dramatična je izguba zaupanja ljudi do institucij na nacionalni ravni in tudi na evropski ravni. In ta izguba zaupanja je velikanska. Brez zaupanja ne more trajno obstajati nobena ideja in nobena institucija in zaradi tega je potrebno sodelovanje vseh sil zato da ponovno pridobimo izgubljeno zaupanje. v tem smislu so želje evropske unije in njenih institucij ter katoliške cerkve enaki. vrednote strpnosti spoštovanja enakosti solidarnosti in miru so del naše skupne naloge. Evropska unija je simbol za sožitje in ne za nasprotovanje, je simbol za vključevanje in ne za izključevanje. Mladim je težko najti mesto v družbi in delo. Migrantje iščejo za svoje otroke boljšo prihodnost. Ljudje bežijo pred vojnami in katastrofami in iščejo pri nas zaščito in uh, azil vprašanje socialne varnosti je pomembno vprašanje neenake porazdelitve bogastva gre za vprašanja eh, eh, situacije ostarelih vojn v naši soseščini vse to so naši skupni izzivi vaša svetost vaše besede imajo velikanski pomen ne samo zaradi tega ker ste verski vodja več kot milijarde katoličanov ne vaše besede se tičejo nas vseh ker so usmerjene nam vsem in veljajo za nas vse teme o katerih vi govorite zadevajo nas so univerzalne vaše besede nudijo orientacijo v časih brez orientacije. Vaše sporočilo miru in dialoga, iskrenosti in odgovornosti drug za drugega, solidarnosti in sožitja nam kažejo, da moramo skupaj reševati skupne naloge. Združeni smo močnejši kot eh, sami vaše sporočilo je zelo evropsko kajti na teh sporočilih pravzaprav temelji tudi ideja evropskega združevanja. vaša zgodovina vaša svetost je evropska zgodovina zgodovina Eh, družine ki je zapustila evropo in našla novo eh, domovino v južni ameriki to je zgodovina in zgodba papeža z drugega dela sveta ki se vrača zato da bi reformiral cerkev in vodil vernike to je zgodba eh, ki nam je vzor in ki lahko pomaga tudi evropi pri obnavljanju in reformiranju. v imenu kolegic in kolegov se vam zahvaljujem da ste danes z nami in da ste sprejeli povabilo evropskega parlamenta. to je čast in privilegij za parlament da vam lahko danes eh, prisluhnemo vaša svetost eh, papež frančišek beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik, gospi in gospodje podpredsedniki, spoštovani poslanci v Evropskem parlamentu, vsi, ki delate v tem Evropskem parlamentu, v hemiciklu, dragi prijatelji. Zahvaljujem se vam, da lahko spregovorim pred to inštitucijo, ki je temeljnega pomena za življenje Evropske unije in tudi za priložnost, da se s tem lahko obrnem preko vas na več kot 500 milijonov državljank in državljanov, ki jih zastopate iz 28 držav članic. Še posebna, posebno zahvalo želim izraziti vam, gospod predsednik parlamenta, za prijazne besede dobrodošlice ki ste mi jih namenili v imenu vseh poslancev te skupščine. Moj obisk poteka več kot 25 let po obisku papeža Janeza Pavla II. Mnogo se je spremenilo v tih, tem času v Evropi in v vsem svetu. Ni več nasprotujočih si blokov, ki so takrat delili celino na dva dela in počasi se uresničuje želja, da bo Evropa oblikovala svoje svobodne inštitucije in da se bo nekoč razširila na tiste razsežnosti, ki jih ima na osnovi geografije, še bolj pa na osnovi zgodovine. Ob širši Evropski uniji pa živimo tudi v svetu, ki je bolj kompleksen in ki se močno spreminja svet, ki je vedno bolj med seboj povezan in globalen in vedno manj eurocentričen. Evropska unija je bolj razširjena in tudi bolj vplivna, po drugi strani pa ima podobo Evrope, ki je malo ostarila in ki je malo pridušena, ki se čuti manj protagonistično in drugi jo gledajo pogosto tudi z nezaupanjem, včasih celo sum, sumničavo. S tem, da se danes obračam na vas v poslanstvu pastirja, želim vsem državljanom eh, poslati predvsem sporočilo upanja in spodbude. In sicer upanja, da lahko težave postanejo tudi gonilo nove moči, in enotnosti v Evropi, da bi premagali težave, v katerih je Evropa in tudi v svet, pa tudi upanja v gospoda, ki spremeni slabo v dobro, smrt v življenje. Spodbuda eh, tudi, da se vrnemo na prepričanje ustanoviteljev Evropske unije, ki so predvsem eh, poudarjali sodelovanje, da je treba tako razvijati vizijo mir med vsemi narodi v Evropi. V eh, spredju tega političnega projekta pa je bilo zaupanje v človeka, ne samo v človeka kot državljana, eh, kot eh, gospodarski subjekt, temveč v človeka kot osebo, ki ima transcendentno dostojanstvo želim predvsem povdariti tesno povezavo med tima dvima besedama eh, – dostojanstvo in transcendenca. Dostojanstvo je ključna beseda in po drugi svetovni vojni je to zaznamovalo obnovo. Eh, torej, gre predvsem za dostojanstvo človeka proti mnogim vrstam nasilja in diskriminacijam, ki jih ni manjkalo tudi eh, v Evropi v zadnjih, eh, zadnjem stoletju. Torej, človekove pravice in pojmovanje človekovih pravic je rezultat dolge poti, eh, kjer je bilo tudi veliko trpljenja in veliko žrtev in to je vodilo do tega, da danes cenimo kot dragoceno, da je vsak posameznik neponovljiv in nekaj posebnega in dragocenega. In to kulturno zavedanje eh, ne temelji samo na zgodovini, temveč predvsem tudi na evropski misli, ki eh, je zaznamovano predvsem številnimi srečanji, številnimi viri iz Grčije, iz Rima, iz keltskih, germanskih, slovanskih Eh, elementov in iz krščanstva, ki je tudi temelj naše kulture in predvsem tudi temelj eh, tega, kako pojmujemo človeka. Človekove pravice so danes osrednjega pomena v prizadevanjih Evropske unije, da bi spodbujali dostojanstvo človeka tako doma kot tudi v odnosih z drugimi državami. Gre za pomembno prizadevanje, hvale vredno prizadevanje, kajti eh, še danes je preveč situacij, kjer so ljudje obravnavani kot objekt kot objekt, eh, kjer je možno programirati, načrtovati s početje, obliko, koristnost in ki se jih potem vrže v stran, ko ne koristijo več, ker so postali slabotni, ker so stari ali eh, bolni. Torej, kakšno dostojanstvo pa je, če nekdo ne more svobodno izražati svojega mnenja in če ne more brez prisile izražati svoje ver, veroizpovedi? Potrebujemo seveda tudi jasen zakonodajni okvir, ki omejuje nasilje in ki eh, onemogoča tiranijo oblasti. Kakšno dostojanstvo ima lahko človek? moški ali ženska, ki so diskriminirani, kakšno dostojanstvo ima oseba, ki nima hrane, ki nima najnujnejših sredstev za preživetje ali še slabše, ki nima uh, dela, ki bi mu dalo dostojanstvo. Promovili. Spodbujanje dostojanstva človeka pomeni priznati, da imamo neotojljive pravice, eh, ki jih ni možno oduzeti samovoljno in že sploh ne na račun ekonomskih interesov. Seveda pa moramo pri tem tudi paziti, da ne zapademo nesporazumom, ki lahko nastanejo iz napačnega razumevanja človekovih pravic in tudi iz zlorabe letih. Kajti danes obstaja težnja, da se zahteva vedno več individualnih pravic, da bi pojmovanje individualnih ali individualističnih pravic bilo čim širše. Torej, da je človek eh, nekako odločen, oddaljen od vsakega socialističnega, eh, od, od vsakega družbenega konteksta, torej, da je mona, monada, eh, ki živi lučeno od drugih monad okrog njega. Torej, in s tem v bistvu ne zajamemo človeka kot celoto. Tako kot obstajajo pravice posameznika, moramo tudi videti, da je vsak posameznik eh, vključen v socialni kontekst in tudi pravice in obveznosti so povezani eh, s pravicami in dolžnostmi drugih in tudi splošno dobrobitjo družbe. Menim, da je bistvenega pomena, da danes poglobimo kulturo človekovih pravic, ki na modr način poveže individualno razsežnost ali osebno razsežnost teh pravic s splošnim dobrom, dobrim. Torej, in mi vsi, posamezniki, skupine, družine, smo del te skupnosti. Torej, če eh, pravica posameznika ni harmonično vključena v neko splošno dobrobit, potem ta pravica postane brezmejna in lahko nastane tudi vir nasilja in eh, konfliktov. Če govorimo o dostojanstvu, eh, dosto, transcendentnem dostojanstvu človeka, potem je treba razlikovati med dobrim in zlom. Eh, in to je neke vrste kompas, ki ga ima vsak človek in ki ga je tudi Bog dal celotnemu stvarstvu. Se pravi, da človek ni eh, nekaj absolutnega, temveč nekaj, kar je treba videti v odnosih z drugimi. Ena od bolezni, ki so še posebej razširjene danes v Evropi, je samota. Tudi tisti, ki nima nobenih vezi, nobenih povezav. In to vidimo predvsem pri starejših ljudeh, ki so pogosto prepuščeni lastni usodi in tudi pri mladih, ki nimajo referenčnih točk in priložnosti za prihodnost. To vidimo pri številnih revnih v naših mestih, to vidimo v zbeganih oči, očeh prisiljencev, ki so prišli k nam in ki tu iščejo boljšo prihodnost. Takšna samota se še zaostri z ekonomsko krizo in eh, posledice te krize imajo dramatične posledice, predvsem eh, socialnega vidika. V zadnjih letih je ob širitvi Evropske unije eh, se povečalo tudi nezaupanje državljanov v institucije, ki se jim zdijo zelo oddaljene ki se jim zdijo, da sprejemajo določbe, ki so zelo oddaljene od realnosti življenja in ki se jim včasih zdijo celo škodljive. Torej, eh, potem ugotavljamo tudi nek občutek utrujenosti, staranja Evrope, ki je stara mama, ki ni več eh, plodna in ki ni več živa, živahna. Torej, veliki ideali, ki so navdihovali Evropo, so nekako zgubili to privlačno moč eh, in uveljavili so se tehnokratski eh, birokrat, elitizmi eh, inštitucij, tako je pojmovanje. K temu pridejo še življenjski slogi, ki so zelo egoistični, ki jih zaznamuje eh, neznosno obilje, eh, pogosto zaznamovano tudi z veliko ravnodušnostjo. Pogosto ravno duš, so ravnodušni do obdajajočega sveta, predvsem do revnejših. Ugotavljamo zagrenjenostjo eh, prevlada tehničnih in ekonomskih vprašanj v središču političnih eh, razprav namesto antropološkega pristopa. Človek se omejuje eh, na neko kolisce v mehanizmu, kjer postaja samo še zanimiv za konzum, za porabo. To pogosto ugotavljamo. Torej, ko življenje potem ni več funkcionalno, se tak mehanizem enostavno odvrže, brez kakršnega koli pomisleka. Tako kot je to pri bavnih, pri nasmrt bavnih, pri starejših ljudih, ki jih nihče ne neguje, pa tudi pri otrocih, ki se umorijo, preden se rodijo. In velik nesporazum, ko prevladuje absolutnost tehnike in ko pride do zmede med nameni in sredstvi. In to vodi do kulture odpada, škarta in do eh, nekega brezmejnega konzumizma. In to pomeni, po drugi strani pa moramo predvsem preznati dragocenost človeke, človekovega življenja. To nam je podarjeno in zato ne more biti predmet eh, trgovanja ali izmenjave. V vašem poslanstvu kot poslanci ste pozvani k veliki misiji, tudi če to mogoče zdi, se zdi nekoristno morate se pobrigati za krhkost narodov in tudi krhkost ljudi, poskrbiti za krhkost. In to je tudi moč, to pomeni moč in nižnost, to pomeni boj v eh, modelu, ki je samo funkcionalističen in ki eh, vodi do te kulture škarta odpada. Treba je poskrbeti za to krhkost in se pobrigati za krhkost narodov in ljudi, se pravi varovati vest in tudi spomin. Torej moramo se predvsem pobrigati tudi za tiste, ki so najbolj ob robu in poskrbeti za dostojanstvo tudi teh. Torej, kako spet eh, zagotoviti upanje v prihodnost. Če eh, pomislimo na mlade generacije, potem potrebujejo eh, zaupanje v ideal mirne in enotne Evrope, ki je kreativna, podjetnja, ki spoštuje pravice in ki se tudi zavida svojih dolžnosti. Kako zagotoviti to upanje? Da bi odgovoril na to vprašanje, mi dovolite, da se poslužim eh, slike podobe. Eh, eden freskov Rafaela v Vatikanu kaže, Eh, tako imenovano atensko šolo. Na tej sliki vidimo Platona in Aristotela. Prvi kaže s prstom navzgor v svet idej, rekli bi lahko proti nebesom, drugi pa eh, kaže z roko naprej in sicer proti zemlji, proti konkretni realnosti. Ta podoba se mi zdi, da dobro opisuje Evropo in zgodovino. Gre za stalno srečevanje med nebom in zemljo, kjer nebo pomeni odprtost transcendentnosti Bogu, ki je vedno zaznamovala evropskega človeka, zemlja pa njegovo praktično in konkretno sposobnost se soočiti s situacijami in problemi. Prihodnost Evrope bo odvisna od ponovnega odkritja neločljive povezanosti med tema dvima elementoma. Evropa, ki ni pripravljena se odpreti transcendentnemu vidiku življenja, je Evropa, ki počasi tvega zgubiti svojo dušo in tudi humanistični duh, ki ga vedno brani in ljubi. Torej, izhajajoč iz potrebe po odpreti, odpiranju transcendentnosti želim predvsem povdariti osrednjo vlogo človeka, ki je sicer vedno podvržen modi in tudi eh, vsakim oblasti. Zdi se mi, da je temeljnega pomena, da se zavedamo ne samo krščanske dediščine eh, za sociokulturno oblikovanje te celine, temveč predvsem tudi prispevek, ki ga želimo danes dati k rasti Evrope. Ta prispevek ni nevarnost za lajčnost držav in za neodvisnost eh, inštitucij Unije, temveč to je obogatitev. To, uh, In sicer eh, gre za ideale, ki so temelji Evropske unije, mir, subsidiarnost in eh, vzajemna solidarnost. To je humanizem, ki temelji na spoštovanju dostojanstva človeka. Zato želim še enkrat povdariti, da je sveti sedež in eh, katoliška crkva pripravljena, da preko Evropske škope Moskovske konference ima ploden in odprt in transparenten dialog z inštitucijami Evropske unije. Enako sem tudi prepričan, da Evropa, ki je v stanju eh, se zavedati svojih virskih eh, korenin, lahko to uporabi tudi kot potencial in je tudi tako bolj imuna na številne ekstremizme, ki se širijo v današnjem svetu in tudi praznini, ki smo mu priča na Zahodu, kar zadeva ideale, kaj ti pozaba Boga in ne povečevanje Boga vodi k nasilju. Non possiamo qui. Seveda pa moramo spomniti tudi na številne krivice, na pregon, ki eh, vsak dan, zaradi katerega vsak dan trpijo virske manjšine, predvsem tudi krščanske v številnih delih sveta. Eh, skupnosti, ki so izpostavljene barbarskemu nasilju, ki jih preganjajo iz hiš in iz domovin, ki jih prodajajo kot sužnje, ki jih ubijajo, obglavljajo, križajo, ki jih žive, sežigajo ob uh, um, sramotnem mavku številnih. Thank you. Geslo Evropske unije je enotnost v raznolikosti. Vendar enotnost ne pomeni politične uniformnosti, e-, e, ekonomske, kulturne ali tudi uniformnosti v duhu. Vsaka pristna enotnost živi od bogatstva različnosti, ki jo sestavljajo, kot družina, ki je tem bolj povezana, bolj kot vsak sestavni del sme biti brez strahu to, kar je. In zato menim, da je Evropa družina narodov, ki eh, morajo čutiti, da so evropske inštitucije blizu eh, če bodo lete modro povezale to enotnost tudi z različnostjo vseh posameznikov, če bodo torej tudi ustrezno ovrednotile posamezne tradicije, se zavedale eh, zgodovine in korenin, če se bodo osvobodile številnih manipulacij in tudi strahov in fobij, treba je postaviti v središče človeka in to pomeni, da mora človek svobodno izražati svojo ustvarjalnost, svojo voljo, tako kot posameznik, kot tudi kot narod. Na drugi strani eh, je vsak tudi nekaj posebnega in to je pristno bogatstvo, ki se lahko izkoristi v korist vseh. Treba je predvsem opozoriti tudi na arhitekturo Evrope. Evropske unije, ki temelji na solidarnosti in subsidiarnosti. Torej mora eh, prevladati medsebojna pomoč in eh, ustvariti je treba pravo zaupanje v tej dinamiki enotnosti in posebnosti. Je vaša naloga, drage poslanke in poslanci, da se ohranja demokracija, da poskrbite, da se ohranja demokracija evropskih narodov. Torej, um, enotno pojmovanje globalnega uh, uh, včasih tudi vodi do tega, da se uh, včasih preveč enotno glede na to raznoličnost. In, um, včasih se eh, živi samo eh, v, se realnost in tudi demokracija eh, mešajo z nekim novim političnim nominalizmom. Ohranjati demokracijo v Evropi živo pomeni, da moramo se boriti proti temu, da bi preveč razvodenili eh, eh pomembni eh, elementi. Eh, torej, treba je predvsem eh, se boriti tudi eh, proti intelektualizmu brez modrosti in drugim elementom. Eh, torej, trenutno se soočamo z velikimi izzivi. Eh, moramo predvsem zagotoviti, da bo politična moč, ki jo izražajo narodi, eh, uh, ustrezno upoštevana tudi na mednarodni ravni, vendar ne sme služiti vse samo finančnim interesom in nekim imperijem, um, ki pravzaprav niti niso znani. To uh, nam nalaga sedanji trenutek. Uh, dati upanje Evropi ne pomeni samo da se prizna osrednost človeka, temveč pomeni tudi, da je treba spodbujati talente ljudi, nadarjenost. Se pravi, da je treba investirati v človeka in tudi v okolje, kjer se oblikujejo ti talenti in kjer nosijo plodove. Prvo področje tega je prav gotovo izobraževanje. Torej, če izhajamo iz družine, temeljne celice in dragocenega elementa vsake družbe. Torej, ta družina je nerazdružljiva in to eh, je povezano tudi s, ele, s temeljnimi elementi, eh, ki omogočajo zaupanje v prihodnost. Brez te trdnosti eh, gradimo na pesku z težkimi posledicami za družbo. Po drugi strani poudariti pomen družine ne pomaga samo ustvariti perspektivo in upanje za naslednje generacije, temveč tudi za številne starejše ljudi, ki so pogosto prisiljeni živeti sami, zapuščeni ker ni več toplote domačega ognišča, eh, ki bi jih podpiral in kjer bi se lahko greli. Torej ob tej družini pa so seveda tudi izobraževalne ustanove, šola in univerze. Torej, izobraževanje se ne more omejiti na to, da posreduje samo tehnično znanje, temveč mora spodbujati spoznavanje bolj kompleksen eh, proces eh, rasti človeka. Eh, mladi si želijo ustrezno izobraževanje, da bodo lahko z upanjem gledali v prihodnost in ne z razočaranjem in obupom. In veliko je tudi eh, potencijalnih talentov Evrope, naprimer eh, na področju znanosti in raziskav. Nekateri še niso ustrezno izkoriščene, naprimer, eh, če pa mislimo na obnovljive vire energije. To bi veliko prispevalo tudi k varstvu okolja. Evropa. Evropa je bila vidno, se je vidno uh, trudila za varstvo okolja, kar je hvale vredno. Torej, naša zemlja eh, potrebuje to pozornost in vsak ima tudi osebno odgovornost za to, torej da varuje stvarstvo, ki je eh, pomemben dar, ki ga je Bog dal človeku. Eh, To na eni strani pomeni, da je narava na našo razpolago, lahko jo izkoriščamo in eh, pravilno koristimo, po drugi strani pa nismo gospodarji zemlje, smo varuhi, nismo pa gospodarji. Moramo eh, jo spoštovati in ljubiti, medtem ko, med ko nas pogosto vodi Eh, napuh eh, posestva, manipulacije, izkoriščanja. Ne varujemo zemlje, ne spoštujemo je, ne eh, ravnamo z njo kot z darilom, ki nam je bil dan. Spoštovati zemljo pa ne pomeni samo, da je ne smemo oničiti, temveč treba jo izkoristiti v naše dobro. In tu mislim predvsem na kmetijstvo. Kmetijstvo hrani ljudi. Ne moremo sprijeti, da milijoni ljudi na tem svetu umirajo zaradi lakote, medtem ko tone živil se jih vrže v stran vsak dan. Inoltre, Raz tega spoštovanje narave nas spominja na to, da je človek sam del te narave. Torej ob uh, varovanju uh, okolja potrebujemo predvsem tudi ustrezno spoštovanje človeka in to sem vam hotel danes v svojem govoru še posebej uh, eh, povdariti. Potem drugo področje, kjer cvetijo talenti ljudi, nadarjenost ljudi, je delo zaposlovanje in treba se je potruditi za zaposlovanje in treba je dati predvsem dostojanstvo delu in treba je zagotoviti ustrezne pogoje za eh, izvajanje eh, zaposlitve, za opravljanje poklica. To na eni strani pomeni, da je treba najti nove načine za povezovanje fleksibilnosti trga s potrebo po stabilnosti in gotovosti zaposlitvenih perspektiv, kajti to je pomembno za Eh, zaposlene. Po drugi strani pa to pomeni tudi zagotovitev ustriznega družbenega konteksta, ki ne izkorišča ljudi, temveč ki z delom zagotavlja možnost, da oblikujejo družino in eh, da vzgajajo otroke. Eh, prav tako je pomembno, da skupaj se lotimo vprašanja priseljevanja. Ne moremo sprijeti, da sredozemlje postane eh, veliko pokopališče. Na čovnih, ki vsak dan pripljujejo na evropske obale, so moški in ženske, ki jih moramo sprejeti in ki potrebujejo pomoč. E, Če ni vzajemne pomoči v Evropski uniji, potem prihaja do partikularističnih rešitev tega problema, ki ne upoštevajo dostojanstva eh, priseljencev, ki spodbujajo sužensko delo in eh, zaostrujejo konflikte. Evropa bo eh, kos. Eh, tem problemom, če bo se zavedala lastne kulturne identitete in če bo v, eh, spostavila zakonodajo, ki bodo ščitili pravice evropskih državljanov, po drugi strani pa tudi omogočili sprejem prisiljencev. Treba je sprejeti pogumne, korektne politike, ki bodo pomagali tudi eh, državam, iz katerih prihajajo ti ljudje pri premagovanju eh, težav, ki vodijo do izseljevanja. Torej, eh, treba je predvsem tudi odpraviti politike, ki vodijo do tega pojava. Moramo se lotiti vzrokov in ne smemo se ukvarjati samo s posledicami. Gospod predsednik, ekscelence, gospe in gospodje poslanci, zavidanje lastne identitete je pomembno tudi zato, da vodimo pozitiven dialog z državami, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji v prihodnosti. Pri tem menim predvsem na balkansko območje. Eh, za te države bi vstop v Evropsko unijo eh, bil tudi, uh, bila pot v mir. Ta, uh, to območje je trpelo v preteklosti zaradi nasilja. Moramo pa se zavedati predvsem tudi lastne identitete v sodelovanju z drugimi državami, predvsem tudi z državami ob sredozemljo, zemlju. Eh, v mnogih teh držav vladajo notranji konflikti, Eh, in eh, tam mm, se razvija mednarodni terorizem in tudi verski fundamentalizem. Torej, moramo predvsem omogočiti rast evropske identitete, tako da bodo ljudje spet zaupali inštitucijam Evropske unije in projektu miru in prijateljstva, ki je temelj eh, tega povezovanja. Bolj večja ko je moč ljudi, večja je tudi njihova odgovornost, osebna odgovornost in tudi kolektivna odgovornost. In zato smo pozvani, da Evropa odkrije svojo dobro dušo. Avtor iz drugega stoletja je napisal, da so kristijani v svetu to, kar je duša v telesu naloga duše je, da pomaga telesu, da je vest in zgodovinski spomin. In dvotisočletna zgodovina povezuje Evropo s krščanstvom. Ta zgodovina ni bila brez konfliktov in eh, napak in tudi grihov, vendar vedno v duhu želja, da se gradi za dobro to vidimo v lepoti naših mest in predvsem tudi v številnih um, delih dobrodelnosti, ki zaznamujejo naš, našo celino. Ta zgodovina je nekaj, kar je treba tudi še pre, eh, raziskovati. To je naša prihodnost, naša sedanjost, naša preteklost. Evropa mora spet odkriti svoj obraz, da bo lahko rasla. In mora temeljiti na ideji ustanoviteljev, na miru in na slogi, tako da bo Evropa sama in da ne bo konfliktov v Evropi, da se bo zavedala tega, kar je. Skupaj moramo graditi to Evropo, ki se ne bo vrtela samo okrog eh, eh ekonomije, temveč okrog svetosti človeka. ki bo temeljila na neotegljivih pravicah, vrednotah človeka, ki bo imela pogum, da objela preteklost in ki bo tudi v celoti zaživela sedanjost in zaupanjem tudi prihodnost. Nočemo Evrope, ki bi bila zastrašena, oklonjena samo nad sabo. Evropa naj bo protagonistka najprotagonistka na področju človekovih pravic, znanosti, pa tudi vira. Evropa, ki misli na nebo in ki sledi idealom. Evropa, ki eh, brani eh, in skrbi za človeka. Evropa, ki eh, stopa po trdni zemlji in ki je referenčna točka za vse na tem svetu. Hvala. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Vaš aplaus je pokazal, da je papež Frančišek mnogim med vami, rekel bi vsem, govoril iz srca. Hvala lepa, hvaležni smo za ta govor, za pogum, ki ste nam ga ulili. Eh, opogumili ste nas na poti v Evropsko unijo, v Evropsko skupnost. To je pot v dobro prihodnost in dali ste nam pomembne napotke. V imenu celotnega Evropskega parlamenta se zahvaljujem in ponavljam to, kar sem povedal na začetku. Vi ste osebnost, ki nas usmerja v času, eh, ko smo brez orientacije in zato smo vam neskončno hvaležni hvala lepa da ste prišli k nam da ste spregovorili pred nami hvala lepa kolegice in kolegi da ste s svojo prisotnostjo in eh, aplavzom svetemu očetu dali eh, podporo na njegovi poti mislim da imamo veliko skupnih nalog in besede papeža frančiška nam bodo pri teh nalogah pomagale hvala lepa še enkrat